Pristojni eh, odbori so posredovali spremembo besedila, eh, ki ga je sprejel Evropski parlament. V skladu z členom 231.4 veljajo ti popravki za sprejete, če 24 eh, ur po njihovi objavi nobena politična skupina ali pa minimalno število poslancev ne bo zahtevalo glasovanja. Popravke lahko najdete na spletni strani plenarnega zasedanja, naslavi pa bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja.